Tako, sedaj pa prehajamo na naslednjo točko na našem dnevnem redu. Gre za brodolom priseljencev pred Libijsko obalo. Komisar Baro, prosim. Evropska unija je osupla glede dogodkov, ki so se zgodili pred Libijsko obalo. Šlo je za brodolom priseljencev, ki so bili na poti v EU. Po nekaterih podatkih je šlo za 257 ljudi in večina je pogrešenih. Komisija bi rada izrekla sočutje za žrtve te človeške katastrofe. In glede na vso dramo, še vedno ne vemo, kakšni so vzroki za to. In seveda prve, prvo odgovornost morajo prevzeti kriminalne organizacije, ki trgujejo z ljudmi pred libijsko obalo in ki bogatijo na račun človeškega trpljenja. Komisija meni, da je nepredstavljivo, da se ta fenomen vedno bolj povečuje in skušamo zagotoviti, da bi se to končalo. Libija igra pomembno vlogo v tem oziru. Libija mora bolj odločno se zoprstaviti trgovanju z ljudmi na svojem ozemlju kar se tiče preprečevanja in kar se tiče reševanja na morju ladi, ki so v stiski v njihovih soverenih vodah. Prav tako morajo ponuditi več pomoči priseljecem, ki to potrebujejo. V skladu s temi obveznostmi in skladu s Panafriško konvencijo iz leta 1969 o beguncih, ki so jo podpisali, je Evropska komisija v zadnjih letih že večkrat libijske oblasti pozvala, da naj prevzamejo svoje obveznosti in da naj vzpostavijo učinkovite ukrepe. Sodelovati morajo z EU in njenimi državami članicami. Prav tako smo ponudili višjo finančno pomoč Libiji. Vendar pa je jasno, da libijske oblasti morajo to pomoč učinkovito izkoristiti, zato da bi izboljšali boj proti trgovanju z ljudmi in da bi ukrepili nadzor nad svojimi mejami. Libijske oblasti morajo prav tako razviti sistem za to, da bodo lahko tudi gostili begunce in sicer po mednarodnem pravu. Evropska unija si želi sodelovati in podati svoj prispevek pri pomoči ladjam, če bo potrebno, v sredozemlju. V naslednjih dveh mesecih bomo imeli dve pomorski operaciji, ki se bosta začeli in ki ju financira Frontex. To bo stalo približno 24 milijonov evrov. Komisija vabi vse države EU, da bi sodelovali pri teh dveh operacijah. Prav tako je pomembno, da države članice pokažejo svojo solidarnost z Italijo in Malto, ki sta zelo izpostavljeni migracijskim tokovom iz Libije. Prav tako mora Libija prevzeti svojo odgovornost, kar se ponovnega sprejemanja nezakonitih migrantov tiče, ki potujejo preko Libije. Italijanske oblasti so menile, da bi od 15. maja lahko začeli izvajati skupne patrulje z libijskimi oblastmi v libijskih vodah, da bi prestregli ali pomagali tistim, ki so na nezakonitih plovilih. To podporo italijanskih oblasti podpiramo. Poleg teh nujnih ukrepov pa komisija meni, da mora biti prednostna naloga ta, da bi pomagali ljudem migranti, ki zaupajo svoja življenja kriminalcem, so tisti, ki bežijo pred revščino in vojnami. Upajmo, da se dogodki zadnjih dni ne bodo več ponovili in da bodo vodili do tega, da se bodo vse države članice soočile z resnostjo tega problema. Upamo, da bomo skupaj z državami članicami in s podporo Evropskega parlamenta lahko pripravili stokholmski program, ki bo izpostavil globalni pristop, kar se migracij tiče. Ta je potreben zato, da bi izdelali dolgoročno strategijo za upravljanje z migracijskimi tokovi. Prav tako moramo bolje vedeti, kakšne so potrebe v državah izvora. Istočasno pa mora ta strategija omogočiti poglobitev dialoga z afriškimi partnerji, tudi v okviru procesa izrabata. Kar se tiče sodelovanja med EU in Afriško unijo, pa moramo najti skupni odgovor na te izzive. Prav tako moramo izkoristiti priložnosti zakonite migracije. To lahko ponudi priložnost tako za države zvora, kot tudi za EU. Prav tako potrebujemo strategijo, da bomo lahko namenili dodatna sredstva za to. Prav tako je potrebno tesnejše sodelovanje z državami izvora in tranzicijskimi državami, zato da bi ukrepili njihovo sposobnost zato da bi se borili proti organizacijam, ki trgujejo z ljudmi. Prav tako bi morali zagotoviti, da se bo ustrezno ravnalo z migranti in da se bodo spoštovali njihove pravice. S to strategijo bi lahko bolje sprejeli ljudi, ki zakonito eh, zahtevajo, zaprosijo za azil v EU. Tako bi lahko izboljšali naše zmogljivosti za zaščito beguncev, seveda v sodelovanju s tretjimi državami. Gospa predsedojoča, gospe in gospodje, pred nekaj tedni sem obiskal Lampeduzo in Malto. Na kraju samem sem videl in slišal, s kakšnimi težavami se soočajo ljudje, ki so jih tihotapci nagovorili, da so tvegali svoje življenje na morju. In mislim, da lahko rečemo, da po tem nedavnem incidentu je zelo pomembno, da se te težave resno lotimo. Prav tako moramo spodbuditi vsako od držav članic, da razvije zavedanje, kako pomemben je ta problem in kako se še slabša. Kajti to sedaj ogroža življenja ljudi v zelo slabih pogojih. Zato bi se rad zahvalil Evropskemu parlamentu, da je prosil komisijo za izjavo. To sem storil v dobri veri in rad bi še enkrat ponovil svojo osebno zavezo v naslednjih dveh mesecih, da bi se izognili tragediji, kot se je zgodila nedavno. Hvala lepa. Hvala, gospod komisar. Zdaj pa gospod Diaz de Mera za dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsednica. Danes smo se skupno zavedli težav in pa prevzeli solidarnost za smrt toliko migrantov, ki so umrli v sredozemlju in ki so bili pravzaprav goljufani. Oni so nedožne žrtve, žrtve okoliščin, ki so jim bile usiljene. Zelo dobro poznam to težavo. Sredozemlje in pa kanarski otoki v Atlantiku so se spremenili v neko v končni cilj teh pribežnikov in Evropska unija mora biti bolj občutljiva, da bi se izognila takim tragedijam. Veliko že delamo, ampak to ima bolj majhne rezultate. Videli smo, kaj se je zgodilo na libijski obali in to nas mora prisiliti, da bomo razmišljali, da bomo razmišljali o učinkovitosti naših naših politik. Ne obstajajo magični recepti in povsem učinkovite rešitve, ampak potrebujemo trdne politike in potrebujemo trdne politike sodelovanja z državami, ki so tranzitne države in ciljne države. In tukaj moramo upoštevati dve strani medalje. Moramo se tudi bolj zavedati, prednostih zakonitih migracij, še posebej v času krize in sodelovati moramo z državami ter okrepiti njihovo mejno kontrolo in nadaljevati moramo z pregonom tihotapcev, okrepiti moramo kazni za nje in tudi bolj moramo okrepiti meje. Tisoč 820 evrov je premajhna vsota za boj proti temu. Ne smemo se izgovarjati, ampak oblikovati instrumente, ki bodo dobro koordinirali najbolj kritične točke. Še posebej se je treba boriti proti nezakonitemu priseljevanju. Nautilus in Hermes in 24 milijonov evrov, to pomeni večjo zavezo in tudi več sredstev. Moramo prenehati samo govoriti, ampak uh, moramo začeti delati in to z globalnim pristopom. Prevzeti moramo tudi odgovornost za vse to. Gospa Napoletano za dve minuti. Hvala, gospa predsedujoča. Govorimo o več kot 500 izginulih. In to je od druge svetovne vojne najhujša pomorska nesreča. To so grozne številke. Nekatere države se zdi, da so zmedene in obremenjene s tem. Tudi Italija ima hude težave s tem. Oblikovala je dvostranske sporazume. E, imamo tudi pogodbo, ki smo jo pred kratkim podpisali z Libijo. priznati moramo storjene zločine v času kolonializma, to je res. Ampak potrebujemo tudi zaveze za boj proti migracijskim tokovom. Italijanska vlaganja v Libiji pritegujejo na milijone mladih. Pet milijard dolarjev je obljubljenih ampak kaj se dogaja tukaj eh, z drugimi interesi, z interesi Francije v Nigeriji, naprimer, ki so povezani z uranom? Prišlo bo do vojne, ki bo v končni fazi služila tihotapcem z ljudmi. In to podpirajo in potrjujejo tudi uh, Eh, članki v različnih časopisih v El Sole, naprimer. Situacija se mora spremeniti in to hitro. Evropa potrebuje pozitivne in koherentne politike, ki bodo izražale naše vrednote. Ne bo dovolj samo sprejemati informacij. Sredozemlje postaja skupen grob in to je zelo daleč od tiste podobe, ki ga sicer opisuje. Ta, to morje je povezano z usodo Evrope. Zdaj pa dobi besedo za skupino Alde, gospod Depri. Gospe in gospodje, v imenu svoje skupine mislim, da bi morali skloniti glavo pred temi novimi dogodki in se ogledati tudi ciničnost držav, ki so upletene. Ni dovolj samo sočutje, moramo se soočiti z resničnostjo in ta resničnost je tukaj. Resničnost obstaja na, na mejah, na jugu Evropske unije. Na jugu Evropske unije, kot tudi v Severni Afriki. Čovni so odpluli iz Severne Afrike in pravzaprav imajo izbiro samo med smrtjo ali pa trpljenjem, če jim uspe slučajno doseči evropsko obalo. Potem pa ti ljudi ponavadi izženejo nazaj. Potrebujemo resnična partnerstva, partnerske sporazume z državami izvora ter tudi boljšo mejno kontrolo. Še pomembnejše pa je vprašanje eh, prava za te ljudi, ki prihajajo v Evropsko unijo. Če ne bomo imeli takih sporazumov, potem se bo ta morski grob še naprej polnil. In žal mi je, da nismo več naredili na tem področju. Hvala. Zdaj pa dve minuti in pol za gospod Flotre v imenu zelenih. Hvala, gospod predsedujoči koliko ljudi je bilo, kdo so bili, odkud so prihajali, so bile ženske, otroci, begunci. Obalne straže so jih našle. Ampak toliko je še neodgovorenih vprašanj, to je človeška drama. Na, na stotine ljudi je izgubilo življenje in ti so se pridružili tisočem drugih, ki so že umrli v sredozemlju. Danes večer ne smemo samo kriviti vremena. Mnogo ljudi poskuša pridobiti azil v Evropske uniji, ampak ti ljudje upajo na boljše življenje, pa jim to ne uspe. Potrebujemo boljša prizadevanja za boj proti migracijam, da ljudje ne bodo več bežali iz svojih držav, V naslednjih dneh bomo govorili o skupnem nadzoru v Italiji in na Malti ter v Libiji, ampak taki odhodi se še kar dogajajo. Patrulje in pa bodeča žica ne bo ljudi zaustavila, da ne bi bežali iz teh držav, ampak nekaj moramo narediti, ali je Evropa pripravljena sprejeti posledice svojih odločitev. Ne, nismo pripravljeni, zato pozivam komisijo in države članice, da naredijo vse, kar je v njihovi moči, da bodo izsledili eh, ljudi in jim pomagali. Treba je tudi raziskati vzroke teh nesreč. Pomorsko pravo ima tudi nalogo, da pomaga vsem ljudem v težavah na morju treba je tudi vzpostaviti pogajanja o migracijskih temah z državami, ki ne spoštujejo človekovih pravic. Treba je spoštovati človeško dostojanstvo in človekove pravice vseh ljudi, ki zapustijo svoje države, zagotoviti jim je treba zaščito. Ljudje, ki so utonili v morju, niso bili samo ilegalni imigranti. Poleg tega je treba eh, vizumski režim prilagoditi potrebam. Ogledati se je treba teme človeškega razvoja na vseh področjih, ko gre za prosto trgovino, ko gre za kmetijstvo, za trgovanje z orožjem in uh, sodelovanje na drugih področjih. Najlepša hvala gospa Flotre za skupino GUE NGL. Zdaj besedo dobi za dve minuti in pol gospod Katanja. Hvala, gospod predsedujoči. To, kar se je zgodilo včeraj in predvčerajšnjim, je zadnja tragedija, zadnja sramotna drama, ki se že nekaj časa ponavlja. To ima zdaj že nezaslišano razsežnost. Gre za najhujše kršenje človekove pravice do življenja in ta drama kaže, da eh, nismo dovolj trdni za to, se moramo zavedeti svoje odgovornosti za smrt teh moških in žensk, ki so eh, skušali pobegniti lakoti in vojni in si zagotoviti boljše življenje. Eh, to ni samo eh, nek manjši pojav, neka, nek, torej manjši pojav posledica Eh, posledica priseljevanja, ki bi bila nepomembna, ampak to prihaja od različnih represivnih politik, od praks, ki se izvajajo na naših obalah. Evropska unija eh, tudi to izvaja, med drugim Malta. Ni drugih poti v Evropsko unijo, ni legalnih kanalov, po katerih bi ljudje lahko prišli na naš trg dela in tudi pravica do azila je pogosto kršena in pogosto se stvari odvijajo v sredozemlju. In tisti, ki ljudi prisilijo v odhod oziroma jih prepričajo, so krivi za vse to. Mrtvi priseljenci v zadnjem desetletju presegajo že številko deset tisoč več deset tisoč jih je ki so umrli na morju in gospod predsedujoči pozivam vas da imamo tukaj minuto molka kot znak eh, naše solidarnosti z vsemi temi ljudmi to bi morali narediti ampak tudi to ni dovolj morali bomo oblikovati tudi konkretno politiko, s katero bomo iz tega parlamenta sporočili, da naj ne bo nikoli več mrtvih v sredozemlju. Zdaj pa besedo dobi komisar Baru. Bom kratek, gospod predsedujoči. Mislim, da je zelo pomembno, da se odzovem na to. Moram tudi upoštevati to, kar je povedal gospod eh, Depre, namreč, da oblikujemo bolj globalni pristop, partnerske sporazume. Enostransko tega ne bomo rešili. In povdarili ste, da imamo mi kot evropejci odgovornost, ko pride do zakonitega prisiljevanja. Tukaj moramo pokazati zadostno stopno odprtosti in narediti moramo svojo domačo nalogo, če lahko tako rečem, da bomo zagotovili, da bodo tisti, ki bežijo pred preganjanjem, tukaj lepo sprejeti. Tukaj je bilo izrečenih veliko resnic. In s tem imamo resnične težave, kajti veliko tretjih držav je, s katerimi se moramo pogajati, pa se je težko pogajati. Ali naj se potem kar odrečemo temu? Ne, Libija ima azilni sistem, ampak eh, ga ne izvaja in lahko bi nam pomagala ukrepati proti tihotapcem, ki so odgovorni za kruto ravnanje z ljudmi. Ljudje tam živijo v groznih okoliščinah in na Malti, eh, ko ti ljudje pristanejo na Malti, so tudi v težkih okoliščinah in Mm, pomorski delavci jih morajo reševati, to je res, resničnost je huda, ampak krati moramo biti trdi v pogajanjih, katera smo začeli z mnogimi državami članicami in državami izvora. Mislim, da je to zelo pomembno, to nas tukaj združuje. Namreč, da zagotovimo, da se take katastrofe ne bodo več ponavljale. Najlepša hvala. Zdaj pa prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda in to je poročilo gospoda Laksa o vizumskem zakoniku skupnosti. Besedo zdaj dobi gospod Laks. Eh, hvala lepa, gospod predsedujoči.